pri 23. Eh, junija, potem eh, bo eh, ta predlog sprejet. Želi kdo besedo? Izvolite. Gospod predsednik, pri zadnjem plenarnem zasedanju smo govorili o Rusiji in predsedniku komisije in predsedniku sveta smo posredovali sporočilo, da bi radi govorili o volitvah v Rusiji. Sedaj smo izvedeli, da se ena stranka v Rusiji ne bo mogla udeležiti volitev. Poleg tega potekajo tudi težave z imenovanjem opazovalcev. Zato prosim, da čim prej dobimo informacije o situaciji v Rusiji in da imamo eh, na to temo tudi razpravo. Gospod Svoboda. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko bi rad podprl ta predlog. O tem smo govorili tudi pri konferenci predsednikov. Julija bo prišla visoka predstavnica in radi bi slišali kratko izjavo na to temo. No, sedaj pa ne poteka razprava. Slišali smo zahtevo, zahtevo smo si zapisali in jo bomo predali pristojnim organom. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu in pa k osnutku dnevnega reda, ki je bil sprejet eh, pri konferenci predsednikov 9. junija. Po posvetovanju s eh, političnimi skupinami bi rad predlagal naslednje spremembe končnega osnutka dnevnega reda. Te spremembe podpirajo vse poslanske skupine. Četrtek, 23. juni. Glasovanje o poročilu Kastler in sicer o Evropskem letu aktivnega staranja bo predstavljeno na eh, julijsko zasedanje. Drugič, poročilo Tatarela o traktorjih, eh, ki eh, se tržijo v skladu z schemo prožnosti. To poročilo bo vključeno v glasovanje. Rok za vložitev predlogov sprememb je danes ob 16. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem so te spremembe sprijete. Poleg tega so bile zahtevane naslednje spremembe. V sredo, torej danes, je skupina zelenih ali zahtevala da bi skupna razprava o gospodarskem upravljanju potekala takoj po eh, razpravi o pripravah na zasedanje Evropskega sveta in torej pred razpravo o poročilu DES o skupni kmetijski politiki proti letu 2020. Nihče ne želi besede. Izvolite. Ne? Nobene izjave ne bo. Potem bomo kar glasovali o tej zahtevi, kdo je za to spremembo. Kdo je proti, se kdo vzdrži, predlog je zavrnjen. Torej bo osnutek dnevnega reda ostal nespremenjen. Sedaj pa četrtek skupina zelenih je prosila, da bi glasovali oziroma da bi preložili glasovanje o različnih poročilih eh, iz skupne razprave o gospodarskem upravljanju. Gospod Klute. Gre za glasovanje o gospodarskem upravljanju. Želeli bi to glasovanje predstaviti na julijsko. Zasedanje, svet je namreč zasedal v ponedeljek, sprejete so bile spremembe, eh, tudi glede kompromisov, eh, o katerih eh, smo se pogajali. Mi pa nismo imeli dovolj časa, da bi se kot parlament temu prilagodili, poleg tega tudi nismo imeli zagotovljenih prevodov. Zaradi tega prosim, da se opremo temu pritisku sveta in prosim vas tudi, da potrdite predložitev glasovanja. A, a Glede na to zahtevo lahko damo besedo enemu poslancu, ki se bo izrekel uprit te zahteve in enemu, ki nasprotuje uh, tej zahtevi. Kdo podpira to zahtevo? Kdo ji nasprotuje? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropa nujno potrebuje trdne temelje za evro. O tem svežno smo razpravljali eh, dolge mesece in sedaj imamo 98 odstotni sporazum z svetom. Radi bi glasovali jutri, tako da bi Evropski parlament lahko izrazil svoje mnenje tukaj v okviru plenarnega zasedanja. Potrebna pa so nadaljna pogajanja z svetom, da bomo lahko sklenili končni sporazum še pred poletjem in da bi na ta način dobili trdne temelje za evro. Prosim, želite spregovoriti v prid tej zahtevi? Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gre za svežen, ki je bil v zadnji sekundi še spremenjen. Veliko dokumentov še ni prevedenih v vse jezike. Določene dokumente sem videla zgolj v angliščini in to nam ne dovoljuje, da bi lahko natančno prebrali, zakaj pravzaprav gre. Poleg tega gre tukaj za podatke, ki so veliko preveč pomembni, posledice pa bi bile veliko preles, preresne za naše države in pa državljane. In zato ne bi smeli preuranjeno sprejemati odločitev. Vidimo že, kakšna je situacija v Grčiji, na Irskem in morda tudi na portugalske. Dove, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, zato mislim, da moramo biti zares skrbni in pozorni in da moramo te vsebine natančno proučiti in zato podpiram zahtevo, da bi o tem glasovali julija. Kdo je za to zahtevo? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Tudi ta zahteva je zavrnjena